Okay, um, welcome. I'm... Lepo pozdravljeni. Vem, da trenutno poteka veliko zadev in da je težko zagotoviti, da bi bili vsi pravi čas na začetku se odbore. Sem pa v okrožnici, ki, je nanaša, ki se je nanašala na merila. Mm, omenila, da bomo razpravljali o preložitvi obravnave, prav tako pa so bila izpostavljena še druga vprašanja glede preložitve obravnave. Tako da po sprejetju dnevnega reda in po sporočilih predsednice, ne vem, jih imamo kaj. Predlagam, da se na to lotimo splošne razprave glede trenutnega stanja o preložitvah in kaj to pomeni ter kakšen je status dosejev, ki jih še nismo zaključili, torej glede katerih še nismo glasovali o osnutku resolucije, če se torej strinjate s tem. Predlagam torej, da se zadev lotimo tako, gospod Lange, želite besedo? Mislim, da ste pomahali. Najlepša hvala, Šeron. Še eno vprašanje imam glede mnenja pod odbora. Če se, čeprav razumem, gre za odločitev oziroma naj bi potekalo glasovanje v četrtek. Jutri bodo sestankovali predsedniki poslanskih skupin, tako da ne moremo biti prisotni. Uh, četrtek pa naj bi ELS eh, organizirali tudi sestanek eh, na Polskem in nekateri kolegi iz naše poslanske skupine tako ne bodo mogli biti prisotni. Rad bi vas eh, prosil oziroma vprašal, ali ne bi raje sprejeli odločitev v pododboru v Strasburu v ponedeljek prihodnji teden. Tako bi imeli tudi priložnost za boljše notranje posvetovanje. Gre za prošnjo. Hvala. Hvala. Sedaj sem kar navdušena nad tem, da ste naenkrat Werner navdušeni nad tem, da bi imeli sestanke tudi v ponedeljek zvečer v Strasboru. Ampak eh, mislim, da je to prvič, da ste dejansko podali obrazložitev in bomo to lahko ustorili. Tako da bomo poskušali ugoditi vaši prošnji, gospod Langen. S tem mislim, eh, da smo tudi zaključili s točko sporočila predsednice. In sicer prevzemam, da smo sprejeli dnevni red. Oziroma bi kdo rad še kaj dodal. Gospod Mičel, glede sprejetja dnevnega reda ste veliko dela vložili v oblikovanje smernic. Vem pa, da so še vedno nekateri dvomi glede same vsebine. Morda bi lahko torej zagotovili napredek glede finančnih trgov se pojavljajo pomisleki, zaradi katerih bi lahko prišlo do ponovne domestikacije približno 400 milijard eh, evrov. Mislim, da je treba o teh posledicah eh, resno razmisliti. Mislim, da nismo imeli dovoljšnih razprav, tako da poleg točk 5 glede referenčnih meril in glede točke 6 o dolgoročnih investicijskih skladih predlagam, da preložimo obravnavo obeh poročil, kajti mislim, da se bomo prenagnili. Uložili smo že ogromno dela v pripravo in mislim, da bi si ga morali vzeti še več. Tu gre za zelo pomembne zadeve in red bi rad prosil, da bi obe točki preložili, tako da bomo imeli priložnost ustrezno delati na njih in da bomo imeli možnost pretehtati tudi same posledice. As a... Najlepša hvala. Gej. Tudi sama sem naveravala razpravljati o preložitvi obravnave bom pa to poštevala kot prošlo za preložitev točk 5 in 7. Tako da nekatere zadeve, o katerih eh, danes razpravljamo, bodo pomembne, ne bodo nerelevantne, ampak končno odločitev bomo sprejeli kasneje. Ne želim s tem reči, da so nekatere elemente že dogovorjeni. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Mislim, da ni razloga, da bi preložili glasovanje o skladih denarnega trga. Zavedam se, da obstajajo različni pogledi, politični pogledi na to, predvsem na en del predloga, naprimer, ki se nanaša na sinapse. Mislim, da če bo prišlo do prelažitve, to še ne pomeni konec razprav. Samo glasovanje še ni konec postopka. Poročilo je treba predložiti tudi na plenarnem zasedanju in treba je razmisliti o alternativnih rešitvah in se na to pogajati tudi svetom. Tako da v vsakem primeru bomo imeli priložnost še enkrat razmisliti o predlogu. Tako da mislim, da ni nobenega dobrega razloga za to, da bi glasovanje preložili. Saj takšno je moje mnenje kot. Uh, poročevalec. Zadevo smo že enkrat preložili in namenili nekaj dodatnih dni za obravnavo, zato da bi lahko našli nekatere kompromise, ki bi uživali širšo podporo. Ti kompromisi so bili predloženi prejšnji teden in se gibljajo v smeri večje prilagodljivosti, torej bolj v smer, ki ste jo želeli vi, če tako rečem. In v tej luči mislim, da bi odbor lahko podal svoje mnenje. Takšno je moje mnenje kot poročevalec. Najlepša hvala. Mislim, da se sedaj spuščamo v splošno razpravo o preložitvi. Preden sem podala svoje splošne pripombe, ampak dobro, se bom prilagodila odboru. Kar sem želela povedati, je nemeli o tem več, ko se bomo lotili referenčnih meril. Ko gre za referenčna merila, je večina skupin prosila za preložitev seveda bi se to verjetno odrazilo tudi, če bi nadaljevali z glasovanjem. In v kontekstu tega poročila in poročila skladi denarnega trga bi bilo dobro razložiti, kaj se zgodi z nezaključenimi dosneji, torej z elementi, ki jih nismo obravnavali, pri katerih nismo prišli do konca prve obravnave. Vse to so torej dosneji, glede katerih dela nismo zaključili. Naslednji sklic parlamenta se bo na to odločil, kaj bo storil s temi dosneji. Niso zavezani. Um, oziroma niso odvisni na, od našega trenutnega dela. Lahko sicer pogledajo, da kam smo prišli mi in kako splošen je konsens in morda bodo to upoštevali kot indica ali naj zadevo pošljajo nazaj komiti, komisiji ali nadaljujemo z delom. Tako da bodo imeli na voljo zelo širok spektr možnega nadaljnega dela glede nedokončanih dosjev. Tako da. Moj lasten dosje, referenčna merila, je bil že na začetku obravnavan kot dosje, ki ga ne bomo mogli zaključiti. Komisijo sem prosila, da bi hitro nadaljevali, tako da bi lahko tudi svet morda bliskovito hitro dosegal mnenje, vendar pa v svetu ni prišlo do hitrega napredka. Čeprav smo si ter mislili na neki točki, da imamo na voljo zelo uravnotežene. Mm, kompromise in čeprav se je zdelo, da je nam uspelo nemogoče, torej doseči kompromis, pa se se zdaj zdi, da poslanske skupine menijo, da je treba še nekoliko več časa posvetiti obravnavi in da kompromisov ni. Sama sem nekoliko zadržana na tem, da bi kompromise še enkrat odpirali. Mislim, da smo dosegli dobro delo. Vprašanje področja uporabe je bilo na dnevnem redu že od novembra. In to je eno izmed glavnih vprašanj pri tem dosjeju. Najprej smo želeli ohraniti področje uporabe nespremenjeno, torej relevantni člen, vendar je to vplivalo tudi na razprave o poglavjih glede upravljanja v, med sestanki s poročevalci Senci in predvsem na prošnjo Emily. Sem uh, se zauzemala za nekatere omejitve glede področja uporabe, ampak zdi se, da ti še vedno povzročajo državo. In v Strasburu je komisija izražala pomisleke glede načina, ki sem ga obrala, glede pravnega pristopa. Razpravljali se je o možnosti takšne fleksibilnosti v okviru direktive. Čeprav vemo, da uredba predvideva dovoljšno fleksibilnost. Naprimer, to smo upoštevali tudi pri direktivi o kapitalskih rezervah naprimer, in pri CRR. Ko gre torej za referenčna merila, mislim, da gre za prelomnico. Gre za oblikovanje novih eh, pravil, ki naj bi jih zapisali v zakonodajni akt. In mislim, da je upravičeno da se sprašujemo, ali ne bi bilo bolje dosje preoblikovati v direktivo in tako sem prosila tudi pravno službo, da da svoje mnenje glede tega. Seveda sem se zdaj z zadevami bolj seznanjena kot prej in morda bi že na začetku tako, če bi imela znanje, ki ga imam sedaj, predlagala, da bi spremenili obliko in referenčna merila obravnavljeni na drugačen način, tako bi morda imel na voljo tudi svet dovolj časa za obravnavo in na to bi bil končni rezultat direktiva, ki bi se lahko spopadla z nekoliko težavnejšimi vidiki razno raznih referenčnih eh, meril in težav, ki sem jih um, opredelila tudi v svojem poročilu. Tu upoštevamo tudi tehnične standarde ESME in pristojnih organov, ki naj bi upoštevali referenčna merila. Nekatere posebna referenčna merila smo umaknili zato, da bi zagotovili večjo fleksibilnost. To pa je bila težava za komisijo. Zaradi tega je tudi ELS predlagala preložitev obravnave za toliko časa, dokler ne bi dosegli pravne jasnosti. Z tega vidika bi bilo po mojem mnenju težko hitro napredovati na področju referenčnih meril in doseči spremembe. Morda se sicer lahko zadev še enkrat lotimo, lahko še enkrat poskusimo, ampak mislim, da nima smisla, da glaso, glasujemo o zadevah, ki ne uživajo širše podpore odboru. Kajti mm, potem našim naslednikom ne bomo poslali nobenega sponorčila našim naslednikom ne moremo preprosto reči, mi se nismo mogli dogovoriti, poskusite vi. Če nam uspe doseči širšo podporo in širok konsens in če bo glasovanje jasno, potem mislim, da obstaja smisel glasovanja o poročilu. Kajti potem bo to sporočilo, na katerem lahko gledijo naši naslednike. Če pa glasujemo, če se lotimo glasovanja o zadevi, glede katere vemo, da bo glasovanje majavo, en glas več, en glas manj ali pa ker ne bo zastopanih dovolj poslancev, potem to ni dobro sporočilo strani odbora. Takšnega sporočila ne želim poslati v svet in prav tako takšno sporočilo ne bo v pomoč našim naslednikom. Takšno je torej moje mnenje glede referenčnih meril. O tem predlogu ne bomo glasovali danes. Videli pa bomo, ali lahko dosežemo širši konsens, kajti drugače mislim, da trud nima smisla. Izpostavila sem tudi vprašanje glede tega, mar ne bi bilo dobro nekatere elemente preoblikovati v direktivo. Morda bi lahko komisija in svet preučila ta predlog, tako da je takrat, ko bo, se bodo končno začeli trialogi v času mandata prihodnega parlamenta, lahko razrešijo ta vprašanja. Mislim, da bi prišlo do razrešitve brez izgube dodatnega časa, vendar pa bo to v dokajšnji meri v rokah komisije in sveta ter prihodnega mandata. Takšno je torej nasplošno moje mnenje in um, treba je pomisliti tudi na sporočilo, ki ga pošiljamo prihodnjemu sklicu parlamenta. Enako velja tudi za predlog o skladi denarnega trga, tako da sicer ne vemo, kakšen bo končen rezultat, vendar eh, bi želela, da poslanci upoštevajo, da bi bilo dobro doseči konsens tako da bo videti, da smo si vzeli dovolj časa za ustrezno obravnavo predloga. Emeli sem eh, obljubila, da dobi besedo. Želi še kdo besedo? Kajti mislim, da bomo sedaj imeli na voljo dovolj časa, glede na to, da ne bomo glasovali. Sploh ne o referenčnih menirjih in o skladi denarnega trga. Emeli, prosim. Najlepša hvala, glede na to, da ste že napovedali, da bi preložili glasovanje, naj eh, še sama podam svoje mnenje. Upam, iskreno upam, da bi lahko vsaj z naše strani zaključili obravnavo, da bi torej imeli vsaj dokončano prvo branje. Posvetovala sem te se tudi z sekretarjatom glede tega. Oni so pristojni tudi za mm, priprave dnevnega reda. Prosila sem za obravnavo 3. marca, ali bi ta bila možna, ko namreč predlagate preložitev. To pomeni tudi zauzeto delo po preložitvi, tako da zagotovo se bomo v te zadeve še spuščali in uh, upam, da bomo čim bolj dejavni pri oblikovanju novih predlogov. Prejšnji teden smo, na primer, prejeli priloge in če si jih samo preberem, gre za 22 strani priloge uredbi in ne pozabite, da gre tu za oblikovanje uredbe, ki je dokaj pomembna. In zdelo se mi je, da lahko najdemo nekatere pravne nejasnosti, nekonsistentnosti in vrzeli ne vem, ali bomo lahko po 4-5 letih lahko jasno razumeli, kaj uredba zaobjema, kaj je področje uporabe. Poleg tega prenos nalog na ESMO je za naš eh, resen pomislek. Mislim, da je treba zadeve razrešiti med nami. Vem, da gre za težaven kompromis, kompromis ki pa ga bo treba doseči. Treba bo glasovati sam, že samo iz načelnih uh, razlogov. Uh, smo so zakonodajalci, ne bi pa se dlje spuščala v naše pomisleke, ampak to so eni izmed glavnih razlogov, zaradi katerih smo prosili za preložitev glasovanja. Potekale je tudi delo, delovne skupine in eh, potekale so razprave o tem, o čemer bomo glasovali. V petek sem šele dobila relevantne dokumente, tako da nismo imeli časa za pripravo. Zelo dobro bi bilo torej, če bi glasovanje preložili in na to bomo v prihodnjih tednih zelo aktivni, tako da bomo vsaj kot parlament eh, lahko zaključili s tem dosejem. Hvala. Hvala, tudi sama upam, da bo tako, kajti, kot sem dejala že v preteklosti, sem želela vključiti vse predloge sprememb in sem vam ponudila tudi oblikovanje predloga glede področja uporabe. Glede prilog, tu nismo dodali kaj novega, Zavzeli smo vključujoč pristop in eh, smo poskušali vključiti čim več. Treba pa je upoštevati, da si nekateri, naprimer, želijo izuzeti vse elemente, ki se nanašajo na energetiko izven področja uporabe, naprimer. Po drugi strani pa imamo tabor tistih, ki si ne želi črtati iz področja uporabe ničesar. Tako da je zelo težko najti srednjo pot med temi stališči. Gospod Bernali, hvala predsednica. Mislim, eh, da ste prav dejali, ko ste dejali, da bi bilo treba najti širši kompromis in glasovati ali pa vprašanje preložiti. Kar se tiče referenčnih meril, mislim, da bi lahko dosegli širši konsens. Nekateri sicer morda s tem ne bodo zadovoljni. Ampak um, glede vprašanj, mislim, da bi šlo za dvotretinsko ali pa tričetrtinsko večino in stališče, ki bi lahko preživelo tudi prihodnji mandat. Kar pa se tiče skladov, pa sem nekoliko zaskrbljen nad trenutnim potekom dela. Kajti eno je, če si želimo širšega konsenza v dobri veri. Ampak ko slišim ljudi za omizjem, ki pravijo, da si ne želijo tri odstotne rezerve za sklade, ki torej pravzaprav pravijo, da si želijo status quo in ne novega zakonodajnega akta, pa mislim, da se ti ljudje torej ne pogajajo v dobri veri. Kajti ni na ključje, da je komisija oblikovala ta predlog. Ni na ključe, da so veliki akteri SMB in naprimer G20 dejali, da je treba se lotiti skladov denarnega trga. Nekateri so dejali, da bi najprej uvedli tri letno obdobje, v katerem bi spremljali situacijo in se na to odločili, ali potrebujemo to tri odstotno varalovalko ali ne. Uh, Glede tega predloga mislim, da torej predlagatelji takšne opcije niso resni. Mislim, da bo treba razmisliti, kako ukrepati naprej, drugače bomo morali zaključiti z obravnavo. Arlin? Šeron, želela sem reči le besedo ali dve še o referenčnih merilih. Razumem sicer, da včasih, ko poskušamo oblikovati kompromise, in eh, poskušamo najti rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. Ugotovimo, da je prilagodljivost, ki se jo želijo nekateri v luči drugih, torej pravna vrzel. In mislim, da je to tudi povzetek eh, internih razprav v naši delovni skupini. Mislim, da sicer lahko delamo na tem, ampak da zadeve trenutno nismo jasne. Lahko rečemo, da bo imela ESMA več pooblastil na tem področju, brez večje pravne ja, jasnosti, ampak v nekaterih primerjih eh, bi lahko, vsaj kolikor jaz razumem zadeve, lahko to interpretirati tudi kako, da če spadate na področje porabe, ste upravičeni bodi si do delne ali pa do delnega ali do celotnega izuzetja. Tako da mislim, mm, da gre to tudi za vprašanje pravne oblike direktiva ali uredba. Ne morete uredbe oblikovati tako, da bo delovala kot direktiva. In prav tako ne moremo torej zahtevati od izvajalcev eh, pravil, da pravni akt eh, izvajo na drugačen način, kot je bilo prevideno. Tako da mislim, da bo treba to dodelati, kajti drugače bomo odprli vrata večjim nejasnostim, namesto da bi unesli več gotovosti. Mislim, da gre za pomembno vprašanje. Ne smemo pozabiti tudi na delo, ki ga bomo zapustili za nancem. Potekala je tudi obširna razprava glede referenčnih meril, ne pozabite na to. Potekale so tudi študije, ki so se nanašale na manipulacije. Gre za velike posledice. 5,3 milijarde dolarjev na dan v nekaterih primerjih. Tako da ne pozabimo na to. Mislim, da ne smemo vnašati nejasnosti in sprejeti dokumenta, ki ne bo jasen, kot eh, ste dejali, predsednica. Mislim, da to ni smiselen pristop. Rezultat bodo večje nestrinjanja, nekatere poslanske skupine bodo proti, na plenarnem zasedanju bodo vloženi številni predlogi sprememb in mislim, da. To ni delo, ki odražalo naše zauzeto delo v, pretekli, v preteklem mandatu, tako da mislim, da bi, da bi morali, tako kot je dejala moja poslanska mm, skupina in kot podpredsednica poslanske skupine, si želim, da bi zauzeli konstruktivni pristop in glasovali o tem predlogu še v tem sklicu. Žan Pongozes, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bom se vrnil k obravnavi poročila, to smo že obdelali. To tu gre bolj za načrt kot za poročilo. Moramo delati na tem besedilu, kajti imamo pravna vprašanja, s katerimi se je treba še ukvarjati in mislim, da moramo uh, ostati še pri tej uredbi in priporočilu Rozier. In držati se moramo te uredbe in ne uvajati novih. Um, novih določb, ki bi vodile v zmedo. Torej, to je nekaj, kar uh, je jasno, danes ne moramo imeti nekih eh, polovičnih uh, ukrepov, čeprav si zelo prizadevam za ESPO. In na začetku sem bil sicer kritičen, ampak sedaj jo podpiram. In uh, odgovornosti, ki jih ima, so resnično zelo velike. Ampak eh, nismo pa ji dali niti eh, kadrov, niti eh, pristojnosti, ki bi omogočalo ustrezno delo. Ne moremo potem kritizirati neopravljenega dela, če ji nismo dali na voljo sredstev, da bi to delo opravila. Torej, mislim, da je treba tudi o tem še razmisliti. Strinjam se s tem, kar je povedala Ellen McCarthy. Eh, bolje si je vzeti več časa in opraviti eh, delo tako, kot je treba, kot da eh, hitimo. Mislim, da 3. marec tu ni tako mm, nujen rok. Treba si je dati čas in delo opraviti. Ustrezno, hvala. I hope my text was better than half. Upam, da mm, moje besedilo ni bilo samo napolno delano. Werner, prosim. Samo eno pripombo oziroma dopolnilo imam k temu, kar je povedal Jean-Paul Gozes. Izhodiščno stanje so bile torej manipulacije Liborja in Euriborja in tako naprej. V samih predlogih pa sedaj najdemo tudi referenčna marila, ki se nanašajo na borze. In mislim, da ni nič bolj transparentnega in relevantnega kot uh, borzni rezultati. Tako da mislim, da se je treba tu sredotočiti na ta zelo mm, majhni del, ki se nanaša eh, na borzo in bi ga lahko izuzeli iz eh, področja uporabe. Mislim, da tam že obstaja transparenten sistem in dodatno urejanje tega področja ni potrebno. So, That's everything in and everything out, right. No, nekateri hočejo nekaj vključiti, drugi nekaj izločiti, Eliza. Ne bom ponavljala, kar je bilo že rečeno. Mislim, da je dobro, da preložimo glasovanje o referenčnih merilih, kajti tu moramo zagotoviti veliko večino. E, sprašujem pa o datumu. Uh, torej, kateri je najbližji datum, ko bi lahko glasovali, kajti mislim, da moramo uh, Eh, priti čim dlje v našem zakonodajnem delu. Drugo vprašanje, nisem pa vsem razumela, ali želite preložiti tudi eh, glasovanje o skladu denarnih trgov. Tu ne vidim nobene potrebe za to. E, torej, kar pa zadeva referenčna merila, se mi zdi, da gremo v pravo smer, če to preložimo. Razumem vas in mislim, da moramo zagotoviti, da bomo prišli čim dlje pri tem delu, tako da bomo pač eh, čim bolj jasno opredelili svoje stališče. Torej, jaz bi preložila referenčna merila. Ehm, bila pa je tudi prošnja za preložitev glasovanja sklada o skladu denarnega trga, eh, poročevalec za to so socialisti. Ja, ne bom podaljševala te razprave. Eh, torej, eh, poročevalec je naredil um, veliko uh, delo. Uh, in eh, mislim, da je treba eh, doseči čim večji konsens. Eh, seveda gre tu za temo, kjer je prišlo resnično do goljufi in to je nekaj, eh, kjer eh, se mora ta parlament ustrezno odzvati. Strinjam se s tem, kar je povedal eh, Jean-Paul, kar se mene tiče, bi to lahko zaupali ESMI, ampak ESMA zaenkrat za to nima primernih zmogljivosti. Torej, treba je še poglobiti že upravljeno delo. Okay, Hvala, tudi to je bilo spet o referenčnih merilih gospa predsedujoča. Torej, mislim, da bi bilo narobe, če bi sedaj ravnali preuranjenosti s to zakonodajo, kajti s tem bi eh, pravzaprav storili nekaj, kar eh, si tudi naši voljivci ne želijo. Torej, jaz, eh, mi vsi vemo v tem odboru, Eh, torej, kdo pa ve, kaj so uh, vsi ti finančni proizvodi uh, in kako se imenujejo. In če sedaj predlagamo, da se določeni ukinejo, potem bi morali najprej poglobljeno razpravljati o teh posameznih izdelkih. Torej, če gre za 400 milijard evrov v teh finančnih izdelkih in če želimo zagotoviti zakonodajo za to, potem uh, bi se seveda lahko tudi zgodilo, da bi se likvidnost iz tega prema, premestila, preselila izven Evrope. Torej, ko uh, sklepamo o teh zadevah, moramo biti seveda zelo previdni. Nič, nočem, uh, eh, torej, jaz sem en, en, enostavno samo predlagal, da če so vprašanja v zvezi s sistemskimi tveganji, potem, po, potem moramo zagotoviti, da se to ne bo zgodilo. Moramo zagotoviti določene inštrumente, ki bodo to prepričali. Ampak ljudje nas seveda opazujo pri tem, ko sprejemamo te odločitve. Pred nami so volitve in ljudje se seveda sprašujejo, zakaj smo sprejeli kakšno odločitev. In zato mislim, da potrebujemo res poglobljeno razpravo o tem. Potrebujemo še veliko več razprav, predvsem o referenčnih merilih, pa tudi o eh, skladu denarnega trga, kajti eh, pri obeh eh, točkah so še pomisleki in zato predlagam preložitev obeh glasovanj. Hvala nekaj bom pa videla tudi o skladu denarnega trga, kaj ti menim, da gre pri tem eh, za nekaj, kjer mogoče resnici še nismo prišli natančno do, do, do dna. Predvsem tudi, če upoštevamo različna posvetovanja v zvezi s tem, ki trenutno potekajo, komisija tudi predlaga dodajne, dodatne zakonodajne predpise predpise, ki pa bodo segali potem že v naslednji mandat. Predvsem, kar zadeva centralne banke, mislim, da eh, eh, eh, ni vse povsem jasno, kako tudi sodeluje z drugimi agencijami, ki jih imamo v okviru Evropske unije. Predvsem gre seveda tudi za zaračunavanje različnih pristojbin in tako naprej. Torej vse eno, kaj se bo s tem zgodilo, ko bo uh, Ko se bo začel trialog o tem, potem bo do potrebne še nadaljne preiskave, tako da bomo natančno izvedeli tudi strani centralnih bank, kakšno je njihovo stališče. Mislim, da se te stvari spreminjajo, premikajo. E, torej, Eh, nekako je naravni inštinkt eh, centralnih bank, da se denar pusti pri njih, da se ne poskuša jim vzeti denar, ker mislijo, da je tam najbolj varen. Ampak eh, seveda želijo tudi ljudje imeti dostop do tega denarja. Torej, ko govorimo o teh cinafih, potem pravzaprav nihče ne ve, kam bo vse to vodilo in O tem bo v naslednjem mandatu še velikega, veliko dela, torej gre za sklade na splošno, za depozite na splošno. Če želimo uh, prisiliti nekatere sklade, da, bodo, da se bodo preoblikovali v depozite, potem ne vem, kakšen bo rezultat vsega tega. Filip, ali želiš ponovno besedo? Žal, gej, zelo te spoštujem, ampak mislim, da to gre predaleč. Kaj ti? Uh, to, kar delate, je, da mm, mečete okrog številkami za to, da eh, eh, poskrbite za preplah med ljudmi. In to eh, v bistvu eh, delajo tudi drugi, da rečejo, ne dotaknite se tega, to je prenevarno za gospodarstvo. In to, stori, to pravite tudi vi. In sicer, da rečete, vi zakonodajalci pojma nimate o tem. Torej, jaz sicer nisem finančnik, ampak vem pa dovolj, eh, da lahko ločim eh, zrno od plevela. Eh, ESRB pravi, da moramo Eh, pretvori te, te cinabe. Torej, ampak ne more to pa reči, da uh, drugi ne vedo nič o tem in da ste vi edini, ki veste več. Uh, torej, in nekako nam očitate kot izvoljenim predstavnikom ljudstva, da vemo manj kot strokovnjaki iz gospodarstva o tem. Torej, um, Če rečemo, da tisti, ki ne sledijo na svetom industrije, da so nekompetentni, potem je to res žaljivo. Ne, rabim, ne potrebujem nobenih nasvetov. Nočem, da ta uh, dialog postane tako, postaja tako uh, oseben in Filip je uh, bil zdaj na zelo osebni ravni. Vem, da je to vaš stil in včasih smo to tudi že obžalovali, ampak moramo se sami omejiti in moramo upoštevati, da eh, so različni odbori razlik, eh, predlagali tudi različne zadeve, torej ne gre samo za predloge industrije gej seveda moraš dobiti pravico do odgovora. Ne bom se sedaj neposredno odzval na to, ampak kot zakonodajalec moram storiti to, kar tudi drugi pričakujejo od mene, ne pa samo uh, to, kar zahtevajo institucije EU ali, industri ali industrija. Torej, in moram pa reči, da uh, veliko ljudi uh, Eh, ne ve nič o tem. Mnogi od nas smo se ukvarjali s tem in poznamo vse te implikacije, ampak jaz mislim, da potrebujemo še več časa, tudi zato, da razložimo ljudem, zakaj, ljudem, zakaj gre. Ne gre samo za industrijo, tudi finančni ministri so uh, zaskrbljeni, lokalne oblasti, univerze, uh, javni in zasebni uh, investitorji so zaskrbljeni. Uh, in moramo seveda zagotoviti ustrezno ravnovesje, tako kot tudi drugi, drugot. Torej, eh, jaz sem zato, da ustrezno temeljito opravimo delo kot zakonodajalci in da seveda upoštevamo vse posledice tega, eh, o čemer tu odločamo. In pravzaprav je to bilo tudi že vse, kar sem hotel povedati. Hvala. Vsi, ki ste želeli spregovoriti v tej razpravi, ste to storili. Ehm, torej, prvotno je bilo predvideno, da bomo glasovali o trih e, eh, točkah, e, potem smo se dogovorili, da e, preložimo referenčna merila in sedaj je treba še odločiti, ali naj preložimo tudi glasovanje o skladu denarnega trga. Poročevalec eh, ni za to, da se to preloži. Lahko seveda glasujemo z dvigom roke. Torej, kdo želi, da se preloži glasovanje o skladu denarnega trga? Kdo je za? Well, we may, we may need to take Eh, torej moramo glasovati s kartico, mi je žal. Kdo pa nima kartice? Kdo pa jo je pozabil? Jean-Paul želi nekaj povedati. Ja, eh, želel bi, eh, da smo glede tega jasni. O tem sem se že večkrat izrazil. Mislim, da je tu temeljno vprašanje to, da moramo jasno razumeti, kaj so sinavi in vinavi in dejstvo, da bomo sedaj prestavili eh, to glasovanje, še ne bo spremenilo stališč enih in drugih. Edino, kar se mi zdi dobro, če imamo več časa, je, da lahko bolje glasovanje pripravimo in da glasovalni seznam lahko eh, predelamo na ta način, da bo koherenten, kajti to vprašanje je tako kompleksno, da bomo lahko povzročili posledice, ki iz tega besedila eh, izhajajo, ki jih ne bi želeli. Torej, no, nikomor ničesar ne očitam. Delo, ki je bilo upravljeno, je dobro, ampak lahko so stališča med seboj neskladna. Zato mislim, da če to prestavimo, da bomo imeli več časa za razmislek. Uh, če tudi menim, da ne bo to temeljnih stališč spremenilo, ampak mislim, da bomo imeli več časa za razmislek, tako da bo lahko končni dokument bolj usklejen. Hvala. Is... Torej, predlog se glasi, da se to sicer ne preloži, eh, temveč da se to ponovno pregleda, torej v tem smislu, da se preloži. Torej, žom eh, glasovanje o referenčnih merilih, pravi predsedujoča. Ne, ne, ne. O skladih denarnega trga. Torej, pri referenčnih merilih smo soglasni ali ste za to, da se to preloži? Zeleno pomeni, da ste za. Zelena lučka. Torej glasujemo. Ena kartica, nekdo še ni glasoval. Torej, eh, konec glasovanja. Tudi to je preloženo. 15 jih je glasovalo proti 38 za preložitev. Poročevalec želi besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Seveda spoštujem eh, izid glasovanja, ampak v duhu tega, kar je povedal gospod Gozis, sem pripravljen to preložiti Eh, za neko dogledno prihodnost, torej prej, ko bomo o tem glasovali, bolje bo. V umestnem času pa še naprej lahko pripravljamo glasovalni seznam, vendar moramo zauzeti stališče do CENAFOV. In to stališče se v naslednjih teh dneh verjetno ne bo spremenilo. Jaz ne izhajam iz tega, da se bo to stališče spremenilo. Torej moramo se dogovoriti med sabo, da je to zadnja, zadnja preložitev. Naslednjič bomo pa res glasovali. Vsak bo prejel predloge sprememb in glasovalne sezname in potem se bo treba odločiti. Hvala. Pekat, gospa predsednica, strinjam se s tem, kar je ravno kar povedal poročevalec. In sicer, da bi čim prej glasovali prav gotovo potrebujemo pač še nekaj časa, da si ogledamo ta glasovalni seznam, ampak želimo opozoriti na to, da imamo tudi ta, v tem tednu še sestanek, eh, tudi Evropska ljudska stranka ima sestanek eh, odbora za zunanje zadeve, eh, kjer bo dosodelovali številni člani iz tega odbora. Zato nisem za to, da bi že ta četrte glasovali o tej temi, kar zadeva druge termine, smo odprti, ampak ta četrtek bi bil problem. Strinjali smo se že, da ta četrtek tega ne bomo obravnavali, ker smo že slišali, da nekateri ne bodo prisotni. Zato ne bomo tako kratkoročno določili glasovanj za eh, sestanek, ko imajo nekateri kolegi druge obveznosti. Videli bomo, kdaj bo možno organizirati tak sestanek. Eh, verjetno bo to mogoče ta ponedeljski slot v Strasburgu, kar mi je sicer tudi žal. Sedaj pa lahko nadaljujemo z dnevnim redom. Eh, ne bo danes nobenih glasovanj. Tako da tisti, ki so prišli samo zaradi glasovanj, spet lahko zapustijo dvorano. Sedaj pa bomo obravnavali točki 3 in 4. Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic. E, gre za obravnavo osnutka poročila. Prosim, da tisti, ki odhajajo iz dvorane, to počnejo mirno. Gospod Nitras bo dobil besedo, oziroma gospod Kutaš bo zastopal tu gospod kljivo kikuš. Če, eh, torej prosim, da hitro zapustite dvorano, tako da lahko nadaljujemo z ridnim dnevnim ridom. Hvala. When, when Torej, če ste pripravljeni, lahko tudi začnete. Hvala, Sara. Torej, eh, ljudje hočejo govoriti z normalno jakostjo. Najprej se želim, eh, želim opravičiti mojco, ki je danes ni tu, ampak eh, iz dobrega razloga, kaj ti eh, postala je mamica. In želim vam predstaviti njeno poročilo. Najprej želim povdariti, da je parlament bil zelo uh, aktivn, kar zadeva davčno pravičnost, boj proti davčnim goljofijam, davčni utaj in izogibanju davkom in predvsem smo od komisije zahtevali, da eh, se loti tudi vprašanja hibridne neskladnosti med posameznimi davčnimi sistemi, ki se uporabljajo v državah članicah in da naj predstavi predlog za pregled direktive o matičnih in odvisnih družbah da bi se pregledala klauzula o preprečevanju zlorab in odpravilo dvojno neobdavčevanje v EU. Spremembe, ki jih je predlagala komisija, so zato zelo dobrodošle. Kar zadeva hibridna neskladja, poročevalka eh, podpira predlog komisije. Trenutno obstajajo države članice, ki eh, Eh, uporabljajo različne ureditve za hibridna posojila, tako da se v nekaterih državah članicah to eh, obravnava kot odbitna postavka, v drugih pa so eh, oproščeni, pa je razdelitev dobička oproščena davka in to je treba rešiti. Predlog, ki je na uh, mizi, uh, uh, sledi pravzaprav predlogu skupine um, um, za kodeks ravnanja, eh, da bi um, uveljavili to rešitev, pa je treba ustrezno pri, eh, prilagoditi direktivo o matičnih in odvisnih družbah. Parlament se je dolgo zauzimal za to, da se odpravi to uh, tako imenovano izbiranje direktive, torej, da eh, izberejo eh, podjetja tisto državo, kjer so predpisi manj strogi. Zato eh, potrebujemo obvezno pravilo, tako da bodo vse države članice se odpovedale nekim umetnim državam, Eh, ureditvam, ki ne odražajo ekonomske realnosti. Gospa Kliba eh, želi eh, premeniti tudi prvi in četrti člen ustrezne direktive in sicer gre za definicijo matične družbe in gre predvsem za preprečevanje izkrivljanja konkurence in predlaga tudi, eh, da davek od dobička pravnih oseb eh, ne sme biti um, nižji od 75 odstotkov povprečja te davčne stopne v državah članicah. Tudi poročilo gospoda Gigolda je obravnavalo nekaj, posebne, nekaj podobnega in eh, poročevalka predvsem eh, uh, upa, da bo dobila za to poročilo in predloge podporo parlamenta, pa tudi držav članic. Še naprej bo uh, rada sodelovala s poročevalci v Sinci in s kolegi uh, pri tem vprašanju. Hvala. Uh, ali želi za Evropsko ljudsko stranko kdo besedo? Če ni tu predstavnika Evropske ljudske stranke, dobi besedo Silvi. Eh, Hvala lepa, Sharon. Eh, najprej se zahvaljujem eh, torej, poročevalki, ki je odsotna torej, iz dobrih razlogov. Čestitam. Če si pogledamo sedaj podrobnosti nekaj tehnične podrobnosti, um, morda velja to malce izboljšati, ampak eh, še vedno gre to v pravo smer. Um, vedno me čudi, da se na parlament eh, komisija obrača s tako zelo kompleksnimi davčnimi vprašanji eh, in treba si je pogledati torej, um, Eh, raven udeležb, kapitalske udeležbe, se pravi 10 ali 15 odstotkov, to ne vem. Eh, in pa eh, tudi vprašanje um, zakonsko določenih davčnih, torej davkov. To, tu se vedno sprašujemo, kakšna je dejanska situacija, kaj ti eh, pogosto imamo v državah, eh, članicah eh, neko eh, uradno davčno osnovo, na to pa obstaja cela vrsta možnosti in eh, raznih montaž, s katerimi se lahko temu eh, izognemo. Torej, zato se je treba vprašati tudi, kako so te davčne stopne določene in kako se jih nadzira. Vsekakor pa se zahvaljujem za dobro upravljeno delo, o tehničnih podrobnostih pa kasneje. Hvala. Filip Lambert. Torej v mojem stilu, torej včasih. Eh, včasih si bolj jasen, če si nekako bolj odkrit. Torej najprej. Eh, želim se zahvaliti tudi poročevalki, ampak seveda je jasno, da imamo še veliko eh, dela pri preprečevanju agresivnega davčnega načrtovanja. Eh, eh, Tudi eh, generalni direktorat za davke želi eh, nekaj storiti na tem področju eh, in države članice so se mi zdi malo premalo eh, entuzijastične, kar zadeva boj proti tem davčnim uh, utajam. Ampak to je seveda samo en del celotnega spektra ukrepov, ki ga imamo uh, na področju boja proti agresivnemu davčnemu načrtovanju. Vendar teh inštrumentov še ne uporabljamo na pravilni način. Iz poročila Gigolce spomnim, da. Uh, um, Torej, um, ta davčna stopnja od dohodka pravnih oseb naj ne bi bila niža od 75 odstotkov povprečja zakonskih stopenj uh, uh, v državah članicah. In upam, da bomo dobili večino v parlamentu za ta predlog. Verjamem, da ne glede na to, kako gledamo na višino te davčne stopnje, eh, pa se vendarle strinjamo, da si želimo davčni sistem, ki je pravičen, ki zagotovi, da ne spodkopavamo takšne situacije, da podjetja, ki izkoriščajo eh, to izigravanje različnih davčnih sistemov, In to vedno spet slišimo, da se to dogaja. Eh, vedno eh, slišimo, da so MSP-ji eh, gonilo ustvarjanje delovnih mest in tako naprej. Res je, da so v glavnem oni tisti, ki plačujejo davke. In zato potrebujemo takšne ukrepe in sicer, da bodo tudi multinacionalke plačevale pošten delež. In sicer ne samo na papirju, temveč tudi v realnosti. In želimo poročevalki seveda vse najboljše pri nadaljnem delu, želimo še nadaljne razprave o tem in upam, da nam bo, dosil, nam bo uspelo eh, doseči dober rezultat. Jürgen, hvala Sharon. Torej, iz našega vidika predlog komisije gre prav tako v pravo smer, vendar je ta šele eh, pameten, če imamo spremembe, ki jih predlaga tudi gospa Kliva Kekuš in sicer v zvezi s 75, od, tem, 75 odstotki povprečja zakonskih stopen eh, davka v državah članicah. To se nam zdi zelo pravilno. Uh, Eh, pod tem 1A, kar zadeva preprečevanje izogibanja plačilo davkov, to je dober pristop. Vendar v nemškem davčnem pravu že imamo takšno zahtevo, po eh, mnenju nemških davčnih strokovnjakov pa je ta preveč splošna in zato tudi ni učinkovita. Zato predlagamo ob kriterijih, eh, ki jih predlaga komisija, Eh, se uporabljajo tudi še drugi kriteriji, kot je naprimer vsota plač eh, in število zaposlenih in da se to pre, eh, primirja med državami članicami. Če se uporabijo tudi takšna merila, potem je možno preprečiti to, kar delata Google in drugi, na vsak način, kar delajo Google in drugi. Sicer pa ta predlog po naše ne bo zadostoval za uspešen boj proti agresivnemu načrtovanju, davčnemu načrtovanju. To je možno doseči samo v širšem kontekstu, če bi se države članice eh, dogovorile, da bodo skladno obdavčevale koncerne, ki delujejo v več državah članicah. S tem bi postavili Eh, dobičke teh koncernov na konsolidirano osnovo. In to bi bilo potem odvisno od eh, gospodarskih dejavnosti teh koncernov v posameznih državah. Torej, z ozirom na to bi morali plačovati tudi davek v teh državah članicah. Sicer je takšna skupna osnova uh, bila že omenjena, vendar nekateri pravijo, da ni izvedljiva. Prav gotovo eh, preusmeritev na takšen sistem kratkoročno ni možna, ampak kljub temu so pomembne takšne primerjave v dejavnosti koncernov v posameznih državah članicah. Šele tako bo možno zagotoviti pravičen davčni sistem, sistem obdavčitve da bi dosegli tak princip, ki sem ga pravkar omenil, od tega smo še daleč. Po drugi strani pa se nam zdi, da je ta direktiva korak v pravo smer in zato to tudi podpiramo in bomo sodelovali s predlogi sprememb. Uh, Hvala. Astrid Luling. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Torej, poročevalec v senci je odsoten. Ampak imam vprašanje. Pravkar sem eh, videla te predloge sprememb in eh, želela bi postaviti vprašanje komisiji oziroma odboru, ali bi bilo uh, mogoče izračunati teh 75 odstotkov poprečne zakonske stopne davke, davka od dohodkov pravnih oseb. Kaj ti veste, da je to zelo kompleksen izračun v posameznih državah članicah eh, in v nekaterih eh, državah eh, so stopnje precej više, ampak potem je toliko izjem, da na koncu je realna obdavčitev nižja kot v državah, kjer je zakonsko določena stopnja davka višja. Zato me zanima, če je to sploh mogoče izračunati glede na eh, kompleksno vsega sistema. Meni ti predlogi sprememb niso všeč in mislim tudi, da jih bo nemogoče izvajati. In zanima me, če je resnično možno in če je komisija resnično zmožna izračunati uh, Eh, realno obdavčitev v posameznih državah članicah glede na vsa odstopanja in izjeme, ki obstajajo. Ali še želi kdo besedo? Komisija je tudi tu. Verjetno boste govorili tudi o davčni osnovi v odgovoru. Komisija ima besedo. Hvala, gospa predsedujoča torej sem uh, iz eh, direktorata za splošno obdavčitev. Želimo se najprej eh, zahvaliti za to pozitivno poročilo in želiti, želiti vse najboljše gospe Klebi. Kar zadeva specifično vprašanje, ki je bilo postavljeno, želimo govoriti o tej splošni davčni osnovi. Po našnih kalkulacijah bi Eh, bi to bilo pri 73-74 odstotkih. Eh, v, v Združenem kraljestvu so eh, davek od dohodkov pravnih oseb v zadnjih letih znižali. Če govorimo torej o 17,4 odstotka, to pomeni, da bi nekatere države morale zvišati eh, to eh, stopnjo davka, da bi eh, zadostile zahtevi Evropskega parlamenta, ker je um, pomembno, da enake dohodke obdavčujemo na enak način v vseh državah članicah. Teh 17,4 odstotka ne bi bilo možno uporabiti samo za to direktivo, kajti prihodki iz ene države, bi potem avtomatsko bili obdavčeni s to davčno stopnjo in sedem držav članic bi moralo uh, na novo določiti davčno stopnjo. In tudi, če je treba razumeti ta splošen pomislek, potem je vendarle težko razumeti, da bi lahko uspelo države članice v bistvu prisiliti eh, do teh eh, sprememb v davčni zakonodaji. Hvala. Ali želite v imenu poročevalke odgovoriti na to? Najprej se želim zahvaliti vsem poročevalcem v Senci za to razpravo. Mojca bo prav gotovo pripravila predlog. Vidim pa, da je velika večina eh, da podpira njeno poročilo. Hvala. Astrid. Torej, to ni bil odgovor na moje vprašanje. Ne gre sedaj za eh, nominativno obdavčitev, eh, gre za eh, zakonsko stopno davka po vseh odstopanjih, ki jih omogoča sistem ali komisija sploh lahko to izračuna. Glede na to, da obstajajo zelo velike razlike med eh, posameznimi članicami, je praktično nemogoče to izračunati za vse panoge, za vse vrste podjetij, za vse države. To ne gre. Torej, ali se vzame v tem primeru neko, neko modelno podjetje? in se uporabi nacionalne standarde, ali pa se sledi predlogu eh, komisije, da imamo skupno davčno osnovo. Samo, če imamo skupno davčno osnovo, lahko dejansko izračunamo smiselno stopno obdavčitve, ampak brez eh, koordinacije in usklajevanja in pa določanje tudi odgovornosti za izdatke, za vse vrste um, plačevanja bonusov, uh, uh, reprezentacijskih stroškov in tako dalje. Uh, torej, če vsega tega nimamo uh, in ne vključimo v izračun, potem tega ne moremo uh, izračunati. Dobro, končno je podlegel um, mojemu <clears throat> predlogu in se je vrnil k vprašanju skupne davčne osnove. Vemo pa, da je to vprašanje zelo kočljivo, da gre to v svetu zelo počasi e, in da je kakršnakoli primerjava v odsotnosti te skupne osnove zelo težka torej rok za amandmaje je 25. februar ob 17. uri. Na to bomo o tem razpravljali 17. marca, glasovali bomo 18. marca in na to bo to na plenarnem zasedanju aprila. Torej, to je sedaj eh, časovnica. Eh, verjetno bo poročevalka sedaj v prihodnih eh, tednih eh, zelo zaposlena, ampak do 25. februarja čakamo na vaše predloge sprememb. Sedaj nadaljujemo s četrto točko, pristop Hrvaških konvencij iz dne 23. julija 1990 od pravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij. Gospod Nutras, izvolite. E, Hvala lepa za besedo. Torej, namen poročila je, da se uh, ažurira konvencijo o odpravi dvojnega obdavčevanja. To, temu rečemo uh, arbitražna konvencija in eh, to izhaja iz pridružitve Hrvaške EU. Torej, konvencija eh, se je mm, razvijala že z raznimi spremembami in reformami od leta 1995, ko so se posamezne države eh, pridruževale EU. Torej, tu gre za arbitražne postopke pri odpravljanju dvojnega obdavčenja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij. To poenostavlja delovanje notranjega trga in omogoča čezmejne transakcije evropskih podjetij. Hrvaška je pristopila k konvenciji, kot je bilo to predvideno tudi v njenem pridružitvenem sporazumu. za Hrvaško bo konvencija zavezujoča od eh, datuma, ki ga bo določil svet v svojem eh, sklepu na predlog eh, komisije in po posvetovanju s parlamentom. Sedaj smo sredi postopka posvetovanja. Ta tu ni bilo nobenih ugovorov, niti strani Hrvaške, niti sveta in dovolil sem si eh, predlagati en predlog spremembe in sicer, da bi bila nova, torej konvencija zavezujoča od trenutka objave sklepa v uradnem listu Evropske unije, kajti prvotno predlagani postopek bi lahko vodil v retroaktivno uporabo zakona, če bi se postopek zavlekel in to bi pomenilo, da bi mogla Hrvaška eh, spremeniti svoj uh, zakonodajni sistem. Hvala lepa. Hvala lepa. Se želi še kdo odzvati? Er eh, Hvala lepa. Želel sem povedati samo to, da je to seveda zelo eh, tehnično osko poročilo, ampak mislim, da je eh, poročevalec pripravil dober dokument, zlasti kar se tiče predloga spremembe, ki ga podpiram. Hvala lepa, Ramon. Thank you very much, uh, Sharon. Hvala lepa, Sharon. Nimam ničesar za dodati. Strinjamo se z poročevalcem. Vse države članice so v preteklosti sledile istemu postopku, sedaj je Hrvaška nova država članica Evropske unije. Uh, Eh, to seveda, tega se seveda vsi veselimo. Delali smo na področju odprave eh, dvojnega obdavčevanja. Strinjamo se tudi s predlogom spremembe glede datuma začetka veljave tega dokumenta. Hvala. Še kdo? Še kakšen poročevalec v senci? Gospod Baldini? Pa ja bi se zahvalil gospodinu. Želim se zahvaliti gospodu Slavimiru Nitrasu za delo kot poročevalec na tem dosjeju. Mislim, da je njegov predlog, eh, predlog amanmaja sprejemljiv. To daje možnost, da se to ne obravnava retroaktivno, temveč da Hrvaško dobi tudi čas, da ustrezno uporabi ta zakon. Torej, vse je zelo dobro pripravljeno in ne vidim nobenega razloga tudi pri predlogih sprememb ne, da ne bi podprl eh, predlogo gospoda Slavomira Nitrasa. Hvala. Right. Thank you very much. So... Dobro, hvala lepa. Torej, vsi se strinjamo, to je dobro. Torej, amantmaji uh, eh, do 25. februarja, če bodo kakšni, na to bomo zopet razpravljali uh, eh, 17. marca, glasovali 18. in na to na plenarnem zasedanju aprila. Ker smo vse ostalo prestavili in nimamo točke razno, naj vas spomnim, da imamo sestanek 20. Eh, februarja. Uh, Eh, ob devetih do dvanajstih eh, in seveda eh, slabe novice so pa te, da bomo imeli sestanek tudi v Štrasburgu naslednji ponedeljek zvečer. In v četrtek bomo glasovali tudi o drugem delu um, dokumenta o pranju denarja, torej upam, da uh, bom, nas bo čim več prisotnih tudi za to glasovanje. Torej v četrtek, ja, v četrtek. Meeting closed.